Dear colleagues, dragi kolegi, is close and then Poletje je konec in vračamo se na delo. Tako tudi začenjamo z sestankom, sprejetje dnevnega reda, če nimate pripomp, lahko sprejmemo osnutek dnevnega reda brez sprememb. Danes imamo tolmačenje v 20 jezikih. Kot običajno imate informacije o sestanku na voljo elektronsko, prav tako imamo prenos vse eh, preko spleta. Potrditi moramo tudi zapisnike sestanku 16. 17. junija, 8. junija, 6. 7. maja in 9. marca še Ne boste imeli pripomb do konca sesanka, bodo zapisniki veljali kot potrjeni. Kar zadeva priporočila koordinatorjev, so bila priporočila elektronsko posredovana, če nimate pripomb, potem so priporočila tudi sprijeta. In tako lahko nadaljujemo z glasovanjem. Prosim vas, da uporabite elektronske kartice. In začeli bomo s proračunom in sicer z mnenjem o proračunu za leto 2016. Jan, se upravičujem, mislim, da je imela moja glasovalna kartica zelo eh, hude počitnice preprosto ne deluje več. Imam staro glasovalno kartico. E, sam sem imel predvsej naporne počitnice. Lahko uporabite sosed napravo oziroma lahko dvignete roko in vas bomo prešteli. Lahko začnemo z prvim glasovanjem glede predloga proračuna. In sicer z amadmajem 1, gospoda Kaputa, to je za, proti, vzdržani, sprijeto. 2, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 3, za, proti, vzdržani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 Avete votato tutti? Vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. For one vote. Z enim glasom. Se upravičujem, vi ste glasovali proti? Torej zavrnjeno. Zelo pomembno glasovanje je to. In vaš glas še posebej. Emendamento 7. 7. Kdo je za?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 vzdržani in sprejeto. Amandma 10 v dveh delih, prvi je del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del za, proti, vzdržani, preverjamo. Avete votato tutti? So si glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj bomo glasovali o, o amandmaju 11 za, proti, ozdržani z veto. Amandma 12 za, proti, ozdržani, zazrnjeno. 13 za, proti, ozdržani, sprejeto. 14 za, proti, ozdržani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 o zaženi sredo. Konec, končno glasovanje, elektronsko glasovanje po imensko. Glas, lahko glasujete. A veste, bo ta to tudi? Ste vsi glasovali. Il uh, voto je chiuso? Konec glasovanja. Sprejeto. Siamo adesso al voto sugli emendamenti di bilancio. Glasujemo o. Oh spremembah, predlogov sprememb eh, proračuna. Tukaj imamo prvi amadma 6.1.3, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. 6.144 za, proti, vzdržani, preverjamo. Avete votato tutti? ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 3. Zdaj bomo glasovali o Amad Maja. 6160 je za, proti, ostržani sprejeto. 6143 za, proti, ostržani sprejeto.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 proti, ozdržani, sprejeto. 6141 za, proti, ozdržani, zavrnjeno. 6147 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6120 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6121 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6122 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 6140 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 6139 za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 amandma 6110 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6111 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6112 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 6135 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 6136 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. Amandma 6137 za, proti, vzdržanje, sprejeto. Amandma 6149 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. Amandma 6124 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno proti vzdržani. Sprejeto. Amandma 6125 za proti vzdržani. Sprejeto. Amandma 6126 za proti vzdržani. Sprejeto. 6129 za proti vzdržani. Sprejeto. 6127 za proti vzdržani. Sprejeto. 6128 amadma 6128 za, proti, vzdržanje sprejeto. Amadma 6131 za, proti, vzdržanje sprejeto. 6130 za, proti, vzdržanje sprejeto. 6133 za, proti, vzdržanje sprejeto. 6132 za, proti, vzdržanje je sprejeto, 6134 za, proti, vzdržanje je sprejeto. Na 6100 za, proti, vzdržanje je sprejeto. Na 6150 za, proti, vzdržanje je sprejeto. Preverjamo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. Amandma 6101 za, proti, vzdržani, sprejeto. In še končno glasovanje o proračunu. Tukaj se poročevalce in nadaljujemo. z nas, glasovanjem v naslednji točki, izkušnje pridobljene iz katastrofe Rdečega blata pet let po nesreči na Mačarskem. We start immediately with Fele. Uh, hmm, takoj bomo glasovali elektronsko, najprej bomo glasovali o vsem vprašanju za komisijo. Glasujte, prosim. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugo pa je. Sprejeti vprašanje za ustni odgovor svetu. Glasujemo še o tem. Ste vsi glasovali konec glasovanja? Sprejeto. tem smo zaključili z glasovanjem za danes in lahko nadaljujemo za naslednjo točko na dnevnem redu. In sicer gre za razpravo o izkušnjah pridobljenih iz katastrofe z rdečim blatom pet let po nesreči na Mačarskem. In prosimo vse kolege in ostale, ki želijo zapustiti dvorano, da to storijo hitro in tiho, tako da lahko nadaljujemo z našim delom. bom začel z prebiranjem seznama, ampak bom najprej predal besedo Javorju, ki je bil prvi, ki je predlagal eh, vprašanje za ustni odgovor. Tako da najprej predajam besedo Javorju, potem pa bomo nadaljevali z drugimi političnimi skupinami. Hvala lepa, gospod predsednik, govoril bom mačarsko. Zahvaljujem se pri vseh članih eh, odbora, ki so eh, podprli sprejete vprašanje za ustni odgovor ob eh, peti obletnici katastrofe v Kolotaru. Ta nesreča v Kolotaru je bila najhujša okoljska nesreča, v kateri je umrlo deset ljudi. zato smo se morali iz tega nekaj naučiti. Hkrati pa to ni samo težava, ki pesi Mačarsko. Evropske institucije so te nesreče posvetile veliko pozornost. Zdaj eh, moramo ugotoviti, kaj smo se naučili iz te nesreče, tako da lahko pripravimo predloge za ustrezne zakonodajne akte. Zakaj se, zato se tudi zdaj ponovno ukvarjamo s to nesrečo? In zato je pomembno, da se zavedamo, kaj se je dogajalo v zadnjih eh, petih letih. Seveda so bili sprejeti eh, sodobni ukrepi tudi na mačarskem, tudi na področju sprejemanja evropske zakonodaje. Po drugi strani pa ugotavljamo tudi, da so se po tej nesreči pojavila številna vprašanja, o katerih so se pogovarjali strokovnjaki. Odgovorov na to vprašanje pa do danes še nismo dobili. Naj opozorim na tri to vrstno vprašanje kjer nismo dosegli nobenega napredka, ker ne bi šlo do novih korakov, ki so se nam zdeli nujni pred petimi leti. In če ta nesreča ni zadoščala za to, da bi sprejeli ustrezno zakonodajo in izpeljali zakonodajni postopek pri evropskih institucijah, kaj se mora še zgoditi, a bomo počakali na še eno tako veliko nesrečo in šele takrat uh, začeli sprejemati ukrepe za to, da bi preprečili to vrste nesreče v Evropski uniji v prihodnosti. In prva ugotovitev je, da je odpovedalo varstvo pred nesrečami na mačanske. Osrednje institucije niso bile sponsorirane sposobne dojeti opozorilnih znakov za eh, takšno nesrečo. Pripravili so poročilo o pregledu nesreče v komisiji, torej novi Evropski komisiji, pa se je ta dokument nekako izgubil. In sodelovanje naj bi okrepili na ravni Evropske unije, kjer bi morali določiti zahteve za izvajanje nadzora takšen svežen okoljskega nadzora naj bi bil sprijet, to je bil tudi predlog Evropske komisije. Druga lekcija v zvezi to nesrečo. ki bi se lahko zgodila tudi kje drugje, naprimer na Tisi na Mačarskem leta 2010. Ta lekcija je, da udeležena podjetja niso bila sposobna prevzeti finančne odgovornosti in poskrbeti za ustrezno finančno pokritje, kar zahteva evropsko zakonodajo na tem področju. Okoljska odgovornost je ključna beseda v tem smislu. Takšno odgovornost bi morali uvesti na osnovi načela, da onesnaževalec eh, plača, bi morali zagotoviti, da podjetja, ki nosijo odgovornost eh, za takšne nesreče, morajo tudi prevzeti finančno breme, seveda tudi zavarovalnice, s katerimi sklepajo pogodbe. Vsem bi morali preprečiti, da bi davkoplačevalci nosili stroške za odpravo škode pri tovrstnih nesrečah. tudi za izplačilo odškodnin za ljudi, ki so izgubili premoženje v takšni nesreči, kar se je zgodilo na Mačarskem. Plačali so namreč davkoplačevalci in ne udeležene podjetja. Zato je treba sprijeti osrezne ukrepe, izbrati najboljšo tehnologijo, ki je na eh, voljo, ta metoda je že uveljavljena in eh, bi morala biti uporabljena v Evropske unije, ampak v praksi vidimo, da tudi to ne zadošča. Kajti potrebujemo spodbude za to, da bi resnično uporabili najboljše tehnologije, ki so na voljo. Tukaj treba pročiti prakso glede uporabe najboljših tehnologij, zato da zagotovimo, da bodo, da bo gospodarstvo dejansko uporabljalo te tehnologije. Na ta način bi lahko preprečili podobne nesreče, kot je bila ta v kolon talon z rdečim blatom. To ni samo problem Mačarske, to ni eh, samo problem nekaterih držav, na tem področju mora odgovornost sprejeti celotna Evropska unija. Zahvalil bi se tudi članom eh, tega odbora, da ste omogočili razpravo o tej temi in podprli sprejetje vprašanja za ustni zgovor komisiji in svetu. Na ta način bomo lahko ponovno sprožili to vprašanje in o njem razpravljali. Pričakujemo pa od komisije, da nam bo dala ustrezne odgovore.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 izjemen jezik, zato bom tudi sam nadaljeval mačarščino. In izkoristite to priložnost za jezikovni tečaj, ki je nimamo vsak dan v Evropskem parlamentu. Zahvaljujem se pri kolegih in predvsem Benedeku Javorju, ki je vložil vprašanje in predlog za resolucijo. Mislim, da smo na pravi poti, gre za pomembno vprašanje, s katerim se moramo ukvarjati. Ta tema ne bo sprožila nadaljnih napadov na Mačarsko, kot smo tega vajeni v zadnjih tednih, to je čisto druga tema. Tukaj gre za tematiko, ki zadeva celotno Evropsko unijo. Pričemer je treba seveda tudi obravnavati pomenkljivosti znotraj mačarske, preveriti in proučiti napake in možne ukrepe. Na mačarskem je rdeče blato postalo pojem, najbolj eh, prizadet eh, Tamas je bila Kolontar. Bilo je 11 mrtvih in zelo veliko ranjenih mačarske oblasti in eh, pristojni organi na mačarskem niso bili pripravljeni na takšno nesrečo. Seveda pa se moramo tudi zavedati, da je ta nesreča pokazala tudi na zmožnost eh, spontanega delovanja in na sodelovanja. Gospod Javor je povdaril pomembno zadevo, s katero se strinjam. Tukaj nismo mogli uveljaviti načela, da plačal nesnaževalec. Na na milijone evrov je morala plačati država Mačarska zaradi tega, ker je našlo odgovorno podjetje za to nesrečo v stečaj in to je položaj, ki ga ne moremo kar tako sprijeti. Ob tem bi podaril še en element in sicer načelo onesnaževalec plača še vedno ne velja v praksi odgovorna podjetja še vedno eh, niso plačali nobenih stroškov, nobenih odškodnin, ne na mačarskem, ne v Evropi. Tega načela ni mogoče v praksi izvajati, kar pomeni, da so za to škodo morali v žepseči davkoplačevalci. To je bil denar, ki bi bil lahko na voljo za druge namene, ki se financirajo iz proračuna. Evropski komisar, pristojni evropski komisar je v, upozoril na ta problem in Janoš Adar, ki je deloval tukaj kot evropski poslanec, je povdaril, da ni na voljo nobenih eh, sredstev, s katerimi bi pokrivali škodo. To so zadeve, pri katerih bo treba nekaj storiti naše sodelovanje mora temeljiti na zagotavljanju tega načela. In še ena izkušnja, lekcija te nesreče je, da moramo govoriti o, o rudnikih, o odpadkih, o tem bomo govorili v kratkem in se s tem ukvarjali, ampak pri tem je tudi pomembno, da ne podvajamo eh, dela. Obe te mesta namreč eh, tesno povezani, zato bi morali zagotoviti, da ne bomo podvajali zadeve. Gospod Javor je že izpostavil nekaj zadev, naprimer vprašanje zavarovanja. Odgovornosti v tem primeru je ključnega pomena. Januarja bomo imeli še eno priložnost, da se ukvarjamo s to temo. Tukaj nima samo Mačarska svoje naloge, ampak tudi druge države članice in ne potrebujemo samo učitelja, ampak tudi učence. Hvala lepa za SND, Tibor Sani. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Pred poletjem smo se kar eh, temeljito pripravili na to vprašanje in zahvaljujem se za vse prispevke v SND. Smo zadovoljni z vsebino vprašanja za ustni odgovor, kot tudi za osnovnim namenom predlogom resolucije. Vsi se zavedamo, da moramo nekaj narediti za izboljšanje situacije na področju okoljskih vprašanj. Srednjamo se, da je treba pozvati komisijo da naredi nekaj več korakov v smeri popolnega izvajanja zakonodaje, naprimer z inšpekcijskimi pregledi, tako da bomo videli, kaj se je zgodilo na osnovi katastrofe z večjim blatom, prav tako pa moramo sprejeti ukrepe za zmanjšanje posledic nesreč. Če se strinjamo s takšnim pristopom, ne smemo praviti političnega jezika v resoluciji. Ni smiselno, da uporabljamo določene fraze v prid takšne ali drugačne vlade in politične ureditve. Zato ni mesta v tej resoluciji, ampak je treba vanjo zapisati več o okoljskih predlogih. Je. Ti ukrepi so že bili omenjeni, lahko pa povdarim eh, finančno transparentnost eh, očkodinskih skladov in sodelovanje civilne družbe v takšnih primerih. Delo še ni zaključeno, zato vas vse eh, vabim, da sodelujete pri pripravi resolucije, tako da bomo dobili kar najboljši rezultat. Hvala lepa predstavnika EKR ni tukaj, ne vem, kako je zguje. Gospa Konečna. Hvala lepa, govorim v imenu kolegice Kilonen, ki je danes žal ni z nami. Najprej izražamo naše sočutje z družinami žrtev te katastrofe pred petimi leti. Ta nesreča pa tudi nedavne nesreče v Evropi kažejo, da moramo izboljšati ravnanje za odpadke v Evropski uniji. Imamo pomanjkljivosti pri izvajanju zadevne evropske zakonodaje. Prav tako pa bi lahko izboljšali obstoječo zakonodajo za boljšo zaščito ljudi in okolja. Želimo si večji nadzor in izboljšane inšpekcije na lokacijah rudnikov. S tem bi zagotovili bolj šovarstvo zdravja ljudi in narave. Prav tako zahtevamo boljše izvajanje zakonodaje, ki že obstaja, pri čemer ne smemo pozabiti na socialno odgovornost podjetij, ki vlečejo svoje koristi iz te dejavnosti hvala lepa in upamo, da bomo uspešni tudi pri pripravi resolucije. Pier Nikola Pedicini je naslednji. Grazie, presidente. Io devo dire che sottoscrivo pienamente. Hvala lepa, moram reči, da popolnoma podpiram to, kar je dejal kolega gospod Javor, ko je govoril o naukih. Mislim, da moramo potegniti nauke iz te izkušnje in tudi drugih podobnih eh, izkušenj, kajti tu gre za jasno odgovornost Evropske unije, ki pred to nesrečo rdeče blato ni smatrala za nevarno v svoji zakonodaji. Če hočemo biti konstruktivni, moramo razumeti, kako preprečevati to vrstne nesreče in vsi, vse te nesreče, ki so podobne tej. Kaj torej je tisti nauk? Kot prvo, moramo po našem mnenju pripisati ustrezen pomen temu, kar pravijo državljani, kajti številni državljani eh, so kritični do takšnih eh, okoljskih pojavov, tudi hujših. To predstavljajo tudi v odborih, na zaslišanjih, eh, kontaktirajo poslance, ampak zgodi se pa nič, nič. Sam osebno in tudi kolegi iz naše skupine ugotavljamo, da obstaja podoben problem s 25 krat večjim potencialom za uh, katastrofo v Italiji, v Surgisu na Sardiniji, ampak vendar se ne zgodi nič. Potem vsako leto na ognjeni zemlji, vsako leto na tisoče ljudi uh, zboli oziroma izgubi življenje zaradi eh, teh težav. Ampak nič se ne zgodi. Tako da mislim, da se moramo zavedati, da Evropska unija ne počne ničesar. In tisti, ki plača ceno, so naši državljani. Na tisočinem način e, plačajo ceno, ko so izpostavljeni e, strupenim snovem, plačajo ceno, ko izgubijo zdravje, plač, zdravje plačajo ceno, ko Evropa ne intervenira eh, s svojimi gospodarskimi, eh, ekonomskimi ukrepi in potem mora zopet to plačevati nacionalni davkoplačevalci, potem pa zopet plačajo, ko Evropa intervenira z postopkom zaradi kršitve. In to je absurdno. Tako da mislim, da je treba intervenirati prej, da se to ne bo zgodilo, da preprečimo, da se kaj takšnega eh, zgodi in da se uveljavi načelo onesnaževalec plača. Pomembno torej je, da se okoljska, okoljsko dovoljenje izda le, če je zadeva ustrezno finančno pokrita eh, v smislu dejavnosti, ki se izvaja in da se zagotovi tudi ustrezna finančna garancija v primeru nesreče. To smo že na tisočkrat videli eh, pri nas, da se to ne dogaja, da se izdajajo okoljska dovoljenja. Politiki, ki to izdajajo, nikoli ne plačajo, ampak izdajajo se dovoljenja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 Spoštovane članice in člani odbora, dovolite mi eh, osebno izjavo. Ko je prišlo do te katastrofe, je ravno zasedal Evropski eh, parlament in člani iz regije so se takoj odpravili v prizadeto regijo, da vidijo, kaj se je tam dejansko zgodilo. No in sam svoje izvajanje zdaj utemeljujem na predlogih takratnega predsednika odbora za okolje. Namreč res je žalostno, da pet let po tej katastrofi še vedno zastavljamo vprašanja komisiji in eh, komisijo pozivamo k temu, da naj vendarle sprejme določene zakonodajne ukrepe, da ne sproži zakonodajne postopke in tako naprej. Mi moramo reči, da smo skeptični, ali se bo to dejansko eh, zgodilo. Ta mačarski parlamentarni odbor je bil v bistvu edini, ki je odgovorne dejansko pozval k ukrepanju. Pravosodje ni storilo ničesar. Eh, ene same sodbe ni na to temo. Niti ne na prvi ravni. Še vedno imamo veliko podobnih bazenov z rdečim blatom, čeprav je premijer obljubil, da se to nikoli več ne sme in ne bo zgodilo. E, strokovnjaki opozarjajo, da če pač pridemo v stik z rdečim blatom, e, je potrebno kožo ustrezno e, sprati z vodo. No, Dejstvo je, da morajo podjetja, lastniki teh podjetij, ustanoviti ustrezne rezervne sklade za poplačilo morebitnih očkodnin, ne pa da se to potem plačuje iz državne blagajne. In še ena stvar. Tu ne gre zgolj za pomankljivo zakonodajo, ampak gre tudi za druge razloge. Namreč eh, gre za divji kapitalizem v prvih eh, letih tranzicije, ki je privedel do tega, da so eh, nekompetentni in neodgovorni menedžeri v roke dobili podjetja, ki jih vodijo in eh, to samo še povečuje nevarnost takšnih katastrof. Torej ti socialni dejavniki so tudi tisti, ki jih je potrebno upoštevati in ta podjetja in njihove vodilne je potrebno prisiliti v to, da spoštujejo ustrezne postopke. Hvala lepa, gospa Dornano. Hvala lepa, gospod predsednik. Ta katastrofa zajema dve razsežnosti, ki jih treba upoštevati, po mojem mnenju. Najprej gre za industrijsko katastrofo ali eh, mm, ne, tehnično ne srečo, ki je povzročila izpuste večjega blata v okolje. Če želi Eh, Unija rešiti nastale razmere, mora torej dvigniti varnostne zahteve. Ti bazeni morajo izpolnjevati bolj eh, stroge pogoje in eh, tudi nacionalne in evropske institucije morajo tu vse čas aktualizirati specifikacije. Obenem moramo upoštevati tudi lokalne izzive dejstvo je, da Evropska komisija ne more biti odgovor na vsak eh, problem, ne moremo vsake težave reševati z zakonodajo skupnosti. Zato je pomembno, da se pripravi vrsta priporočil, kar zadeva lokalne ukrepe za preprečevanje, tudi kar zadeva eh, urbaniz urbanizem in pa stanovanske območja. Unija ne more posegati v tako lokalne zadeve, temveč mora ustrezno obveščati prebivalstvo in pa odgovorne na lokalni eh, ravni. Prav tako je treba upozoriti na težave v obstoječih industrijskih lokacijah v Evropi. Dejstvo je, da so stroški za modernizacijo zelo visoki in eh, zato potrebujemo več financiranja tudi za eh, rezervne sklade, tudi na tem področju nižji stroški za našo industrijo in za lokalne skupnosti so ključnega pomena, ampak vendarle ne, moremo, ne smemo pozabiti na veliko nevarnost, ki jo lahko predstavljajo to vrstni industrijski objekti. Gospa Rivazi, hvala lepa, gospod predsednik, hvala tudi gospodu Javorju, da je izpostavil to vprašanje, kajti to nam omogoča, da vendarle naredimo nek eh, korak naprej. Dejstvo je, da ja, kot rečeno, tu se moramo nekaj naučiti iz eh, tega, kar se je dogodilo. Prva stvar, okoljska in družbena odgovornost podjetij, načelo onesnaževalec plača, to krepitev inšpekcijskih služb in potem eh, pri izdanju okoljskih dovoljenj je potrebno preučiti tudi solventnost podjetja, kajti ko gre podjetje v stečaj, kdo plača? Najpogosteje davkoplačevalci. Tako da mislim, da moramo resnično imeti ustrezne garancije za poplačilo v primeru nesreč. Ampak vendarle je tu tudi procesni problem. V Franciji imamo podobno mm, tovarno, ki iz boksita prideluje eh, eh, aluminij in seveda problem je rdeče blato. Na mačarskem eh, je torej tehnologija takšna, da ohranjajo to blato in ga skladiščijo v teh eh, bazenih, tam, ni, tam je tudi cel kup drugih težkih kovin, no ampak pri nas je pa kako? Pri nas pa to eh, lepo spuščamo v Sredozemsko morje, v nacionalni park. Torej, ali je morda ne bi pri teh izpustih morali imeti nek način, kako reciklirati te izpuste, kajti ti izpusti, ki jih spuščamo v bazene, zdaj če stvari res dobro nadziramo, ko gre za nasipe in tako naprej, ok, je to lahko eno odrešitev, ampak če zadevo uh, spuščamo v sredozemsko morje, pa to škodi celotnemu ekosistemu in ministrstvo za okolje zdaj uh, ugotavlja, da to ima eh, posledice za ribi stalež eh, in eh, za človekovo zdravje in tako naprej. Tako da mislim, da moramo zagotoviti takšne industrijske procese, ki bodo skladni z okoljem in človekovim življenjem. Thank you very much. And now Mr. Nagy. Hvala lepa, gospod Nagy. Hvala lepa. Tudi jaz bi govoril mačarsko, čeprav tudi zastopam Slovaško republiko v Evropskem parlamentu. No, ampak v zadnjih časih sem imel priložnost voditi tudi Slovaško ministrstvo za okolje. To se je zgodilo ravno v trenutku, ko je prišlo do te nesreče. Slovaška je sosednja država Mačarske torej eh, ta mađarska okoljska katastrofa je imela neposredno vpliv tudi na javno mnenje na Slovaškem. Tudi onesnaženje rek je bilo vprašanje, ki je bilo kotiralo visoko na dnevnem redu. Mislim, da je še najmanj, kar lahko storimo to, da zastavimo to ustno vprašanje. Dejstvo je, da moramo ukrepati preventivno. Vsi vemo, da so te katastrofe čezmejne po naravi in eh, zato to nekako ni izključna pristojnost neke države članice. Posledice, stroški teh posledic so pogosto zelo visoki in uh, v večini primerov to presega proračun uh, podjetja. Pogosto je to celo na ravni proračuna neke manjše države. No, ko je prišlo do te katastrofe na Mačarskem, smo v imenu Slovaške podali predlog v okviru višegradske skupine in sicer na ministerskem svetu na ravni EU smo predlagali, da bi morali razviti nek skupen evropski sistem za kritje tovrstnih stroškov. In takrat smo dobili ustno zagotovilo podpore strani komisije, potem pa ne vem, ali se je kaj zgodilo ali ne. Tako da mislim, da tu moramo postopati na podlagi načela solidarnosti. Imamo tudi primere dobre prakse. V ZDA imajo nekakšen super sklad, nekakšen eh, krovni sklad, ki je zelo učinkovit eh, finančni inštrument in s pomočjo takšnega krovnega sklada m, američani. Eh, krijejo stroške nastale po tovrstnih katastrofah. Zelo pomembno je, da se ustrezno tudi ravna z zgodovinskimi ostalinami teh škodljivih snovi. V Evropi se to ne dogaja ravno. Pomembno je, da stare države članice podpirajo nove, ampak dejstvo je, da če stopimo skupaj, če vzpostavimo skupni evropski sklad za preprečevanje tovrstih nesreč, potem mislim, da bi lahko uskladili ameriškemu eh, zgledu in tudi bolj učinkovito ukrepali. Načelo onesnaževalec plača seveda mora veljati in obveljati, eh, kadar je to praktično izvedljivo. Dejstvo pa je, da moramo tu tudi upoštevati industrijske interese, ko gre za eh, rudarski sektor, sektor eh, pridobivanja eh, rudnin, moramo vedeti, da so določene stvari preprosto nerealne. Ja, morda bi bilo dobro zdaj pogledati nazaj, pet let nazaj, ko je potekal omenjeni ministerski svet in predlogi, ki so bili takrat podani, še enkrat preučiti. Hvala lepa. Zdaj pa bomo prisluhnili komisiji v zvezi s tem eh, osnutkom resolucije. Besedo dobi predstavnik komisije. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala parlamentu za interes za okoljska vprašanja, pa tako je pomembno, da tudi komisija opravi premislek o naukih, ki jih lahko podegnemo iz te nesreče, ki je zgodila pred petimi leti. Seveda bo komisija posredovala parlamentu vse informacije, ki jih imamo o tej nesreči, o posledicah in o ukrepih, ki so jih eh, potem sprejele zadevne vlade. Komisija bo prav tako posebno pozornost namenila oceni učinka resolucije, ko bo parlament to resolucijo končno sprejel. Prav tako pa želimo oceniti možnosti za nadaljne delovanje, ko gre za posamezne predloge, o katerih razmišlja parlament. V vsakem primeru pa je stališče komisije blizu stališčem parlamenta pri številnih vprašanjih. Dejstvo je, da je komisija že nakazala svoje stališče. Namreč, če bi bila implementacija ustrezna, je obstoječ zakonodajni okvir že zadosten za preprečitev te nesreče ali vsaj za minimalizacijo posledic. Implementacija je praktična v vseh primerih m, mm, odgovornost držav članic. No, ob tem pa je treba vedeti, da v določenih primerih komisija lahko razmisli tudi o izboljšavah obstoječih eh, pravnih inštrumentov, kar je tudi dejalo nekaj poslancev prej. Ampak eh, preden naredim kakršenkoli eh, nov ukrep, moramo vedeti, da je treba preučiti, ali se obstoječe pravile sploh izvajajo. V vsakem primeru še enkrat hvala lepa, hvala tudi komisiji eh, oziroma vašemu odboru, komisija pa se seveda že veseli, da bo lahko preučila tudi končno besedilo predlagane resolucije. Dobro, hvala lepa, preden zaključimo s to točko, naj spomnim na časovnico, rok za vložitev amantmajev je danes ob 6. uri popovdne, glasovanje v odboru NV 22. septembra v plenumu oktobra. Tako, zdaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer izmenjava mnen z Evropsko komisijo in predsednikom sveta o postopki švestiranja izpustov pri vožnji ter svetovni testni postopek za lahka voziva VLTP. Kar takoj naj začnem eh, s to točko in eh, dam besedo komisiji. Najprej bi komisijo prosil, da nam poda svoje mnenje v zvezi z postopki testiranja izpustov pri vožnji. Beseda ima gospa Šiškovska v imenu komisije. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Lep pozdrav sem. Najprej hvala lepa za to priložnost, da vam eh, predstavim trenutno stanje, kar zadeva delo na tako imenem svežnju RDE. S pomočjo PowerPoint predstavitve bi vam podala v pogled v to tematiko. No, preden se lotimo konkretne tega, o čemer razmišljamo v komisiji, naj povem, da bi bilo dobro podati nekakšen kratek pregled te problematike in da nekoliko osvetlimo vse skupaj, kar na čemer sloni ta svežen RDE. Torej, kaj imamo, kako stvari ocenjujemo in kaj hočemo storiti v prihodnih tednih in mesecih. No, razlog, zakaj sploh govorimo o RDE, torej o dejansko nastalih eh, izpustih pri vožnji, to temelji na ocenah o preseganju menjih vrednosti v državah članicah, še posebej v urbanih okoljih. Glavni izvor teh emisij so dizelska motorna vozila. In komisija je identificirala presežne vrednosti eno, dva v desetih državah članicah, proti katerim smo tudi že sprožili postopek zaradi kršitve, kar tudi nakazuje na težo tega problema in zato je toliko bolj pomembno, da začnemo eh, z delom in da zaključimo delo na RD in to čim prej. Kot eh, dobro veste, obstajajo določene regulatorne omejitve za izpuste NOx. To obstaja že dolga leta. Dosegli smo pomemben napredek mm, v smislu regulative. Naj vas samo spomnim, da smo 1. septembra uveljavili standard Euro 6 za vsa novo registrirana vozila, tako da smo v smislu predpisov naredili velik korak naprej, ampak seveda je to teorija, praksa pa je drugo in to je bistvo. To je tisto, če se tudi lotevamo tega razkoraka med teorijo in prakso. Torej, ta razkorak med dejanskimi emisijami pri vožnji in pa eh, emisijami doseženimi pri eh, testiranjih zadeva predvsem NOx. Druge eh, pline bomo tudi obravnavali, ampak trenutno se predvsem sredočamo na NOx. Kot veste, smo leta 2011 ustanovili delovno skupino, ki naj bi uveljavila ustrezne postopke za testiranje izpustov. Delo je močno napredovalo in zato smo tudi razvili ta koncept RDE, ki sploh ni nov mimo grede, kajti v uredbah Euro 5 in Euro 6 govorimo ravno o tem, ravno o vožnji v realnih pogojih, tako da to ni nobeno odkrivanje tople vode. Dva elementa sta ključna za ta svežen. Najprej tako meriti emisije v realnem okolju. In eh, tu smo razvili postopke za merjenje emisij iz vozil, ki so pač eh, mobilni vir emisij. Na ta način bomo lahko testirali emisije. Na ta način drugo pa so meje torej katere so tiste meje, ki jih vozila nikako ne smejo preseči. To je torej ta drugi del tega vprašanja. Kako torej zdaj vidimo delo za naprej? Najprej, v začetku leta 2016, želimo začeti s spremljanjem in testiranjem vozil in torej uveljaviti ta prvi svežen, ki so ga države članice že sprejele maja letos. No, potem pa želimo postopno uveljaviti tudi omejitve, torej mejne vrednosti. Trenutno z državami članicami razpravljamo o tem, kaj naj bi bile te najviše dovoljene meje. Poleg tega govorimo tudi o dopolnilnih mejnih vrednostih oziroma pogojih, torej gre nekako za mm, parametre voznega profila. Uh, Oktobra in septembra nas čaka nekaj sestankov na to temo in upamo, da bomo na teh sestankih uspeli obravnavati in se tudi mora biti dogovoriti o teh parametrih. To torej je ta drugi korak, to je del svežnja, ki vključuje štiri ukrepe, kot vidite tu na prvem. Na prvi presojici tretji element eh, svežna FDE je predviden za prvo ali drugo četrtletje prihodne leto. Tu gre torej za mm, prašne delce in eh, omejitveno in potem pa proti koncu leta 2016 želimo sprejeti tudi preizkuse skladnosti v obratovanju. Tu torej stojimo trenutno, naš namen je, da bi ta drugi svežen sprejeli do konca leta. Zdaj, kako si predstavljamo izvajanje? No, kar zadeva skrajne meje, končne meje, to pač določa zakonodaja, ampak mi razmišljamo o nekakšnih umestnih eh, omejitvah, ki bi dovoljevali eh, nadaljne eh, prilagoditve flot oziroma voznih parkov, ki so trenutno na cestah v Evropski uniji, da bi torej dosegli Euro 5, Euro 6 standarde, tako da bi verjetno v dveh fazah uveljavili te nove mejne vrednosti. V vsakem primeru pa bi ta dva koraka, ti dve fazi potrdili v okviru enega samega zakonodajnega akta, ene same uredbe. Torej, po eni strani je tu potreba po izpolnjevanju zakonodajnih zahtev, po drugi pa je treba upoštevati tudi breme, ki bo s tem odpadlo na proizvajalce vozil, tako da skušamo tu doseči ustrezno ravnovesje med temi elementi. In povdariti moram, da smo kar pripričani, da nam bo še pred koncem leta uspelo doseči soglasje z državami članicami, glede tega, kje določiti in kako določiti te parametre. Toliko vodoma z veseljem pa odgovoriti na morebitna vprašanja. Hvala lepa. Besedo dobi gospod Filip Owen, vodja enote v Generalni direkciji za podnebje. Thank you, um, Mr. Chair. Um, good... Hvala. Dobro jutro vsem. Tako kot moja kolegica, bi tudi jaz najprej nekako pripravil teren. Najprej ne spomnim, kje smo sploh danes. Dejstvo je, da meritve CO2 -ja za kombije, za osebna avtomobila, tu imamo postopke NEDC, to vsi poznate. To je iz 70 let, zdaj pa želimo uvesti preskusni postopek za lahka tovorna vezila, s katerimi bi pridobili bolj vrodostojne podatke. Leta 2014 se, se zakonodajalci strinjali, da je treba predpise prenoviti. Poziv je bil, da bi uvedli preskusni postopek za lahka tovorna vozila čim prej. Naši kolegi v GD Grow in mi skupaj si še vedno prizadevamo, da bi septembra 2017 uvedli ta preskusni postopek leto kasneje, leta 2018, tudi za osebna vozila. Torej najprej za lahka tovorna, potem pa še za osebna. V tem odboru dobro veste, ker ste obravnavali zakonodajo v preteklosti, da je to le del izziva cilji CO2 za leto 2015 in do obdobja 2020-2021 so bili zastavljeni na podlagi preskusnega cikla NEDC. Zdaj pa uvajamo nov cikl in sicer cikl za lahka tovorna vozila, tako imenovani dvojni VLTP. In dejstvo je, da bomo tu dobili više emisije kot pri NEDC, to je dejstvo. Vprašanje je, kako lahko to problematiko obravnavamo na podlagi obstoječe zakonodaje. Pri sprejemu tako revidirane uredbe kot tudi drugih dokumentov imamo eno uvodno izjavo, ki govori najprej o primerljivi strogosti zakonodajalec prosi, da komisija v tem procesu zagotovi, da bodo proizvajalci tudi po spremembah v preskusnih postopkih izvajali primerljivo strogost. Prav tako naj se zagotovi primerljivost med cikloma NEDC in VLTP. S tem se mi ukvarjamo zadnjih 18 mesecev ali dve leti. Gre za študije o korelacijah. Ta primerjava, te korelacije so izjemno tehnično zahtevne. To je zapletena stvar. Veliko je bilo ulagan na strani komisije, skupni raziskovalni center. Moram pa priznati, da nam je veliko pomagala tudi industrija, tudi države članice njihovi pristojni organi za homologacijo in seveda tudi nevladne organizacije, ki skrbijo za to, da se vse počne ustrezno. Te korelacijske študije so torej v pripravi. Še naprej bomo izvajali cilje NEDC, vendar pa bomo morali meritve VLTP nekako povezati z številkami NEDC na podlagi simulacij, ki smo jih razvili in ki so bile objavljene julija. Zdaj smo v fazi finalizacije, upamo pa, da bo to polno uporabno že ob koncu letošnjega leta. Gre torej za neke vrste konverzijo z NEDC na VLTP. Zadnji del te sestavljanke pa je pravna plat. Jasno je, da moramo delati usporedno s kolegi iz GD za rast. Dejstvo je, da je homologacijska zakonodaja tista, ki bo uvedla nove VLTP. Torej, tu je nujna neka usporednost dela. Ampak, kar zadeva številke CO2, naj povem, da bomo najprej imeli izvedbeno uredbo, ki bo določila metodologijo in seveda države članice in odbor za podnebne spremembe se bodo tudi morali izreči o tem. Ko bomo imeli ta izvedbeni akt, bo komisija to začela izvajati preko delegiranega akta, tako da bo to postalo neke vrste priloga veljavni uredbi. In seveda bo ta delegirani akt šel tudi skozi postopek proučitve. Pred nami so seveda velike težave, veliki izzivi, to je zelo zapleten proces. Vesel sem podpore in sodelovanja kolegov, zlasti iz Generalnega direktorata za rast, in pripravljen sem odgovoriti na vsa vprašanja, ki bi jih poslanci utegnili danes imeti. Hvala lepa. Zdaj pa lahko besedo damo predsedstvu sveta, gospod Kristof Hansen, ki je ataše za okolje na stalnem predstavništvu Luksemburga. Hvala lepa. Zahvaljujem se vam za to priložnost, da vas lahko obvestim, kako potekajo dela v delovni skupini Sveta za okolje v zvezi za predlagano uredbo za zmanjševanje emisij v cestnem prometu. Tu nimam mandata, da bi govoril v imenu sveta, govorim samo v imenu luksemburškega predsedstva. V delovni skupini sveta so razprave o predlogu privedle do osnutka kompromisnega besedila že v času italijanskega predsedstva. V času latvijskega je bil en sam sestanek delovne skupine in beseda je tekla tudi o predlogu gospoda Desa in o mnenjih odbora. Zavedamo se, da so bile predlagane nekatere spremembe glede merilcev, tudi glede menjalnikov in delovna skupina ni navdušena nad tem, da bi vzpostavili mejne vrednosti z delegiranim aktom. Nekatere delegacije si tudi želijo, da bi komisija pojasnila, kakšen bo učinek eh, emisij v realnih voznih okoliščinah v primerjavi s sedaj veljavno zakonodajo. 8. septembra naj bi potekal sestanek in šele po tem sestanku vam bomo lahko podali več informacij oziroma več podrobnosti. Vendar pa vam lahko zagotovim, da Luksemburško predsedstvo že nestrpno pričakuje glasovanje v vašem odboru 23. septembra v zvezi s poročilom DES, da bomo videli, kakšno je mnenje Evropskega parlamenta. Uh, Hvala lepa. Kolegi so prosili za besedo. Karl Heinz Florenc je prvi prosil za besedo. Hvala. Najprej se želim zahvaliti obima predstavnikom komisije in sveta. S tem se ukvarjam že nekaj let, vem, da je to nepredstavljivo težko. Prav tako ste povedali, ne sicer zelo jasno, vendar je tukaj tudi kar nekaj trikov, ki se ciljno uporabljajo, zato da bi v končni fazi dobili ugodnejše vrednosti za vozni park predstavniku Luksemburga pa bi dejal, zelo cenim Luksemburg, razumem, da tu zastopate zgolj luksemburško stališče, ampak ne zamerite mi, prosim, že dolgo sem v parlamentu, vaša naloga je, da govorite o menu sveta in v tem je problem. Zlasti avtomobilsko razvite države. V moji deželi vsak dan prijavijo 8 dodatnih avtomobilov. 8 tisoč dodatnih avtomobilov. In lahko si predstavljate, da ne želimo bolj tolerantnih vrednosti, ampak želimo strožje vrednosti. Gre v končni fazi tudi za zdravje ljudi. In ker nisem nek socialni politik, bom nekaj povedal tudi o stroških. Kakšen teater smo imeli takrat, ko smo rekli, da si želimo nek določen prak. To je bil nesmisel. Ves potencial za prihranke je bil izgubljen. Ponovno so dejansko uvedli te stroške. Zato lepo prosim. Komisiji pravim, ne dovolite, da vas stisnejo v kot. Vem, da je okoli nas na stotine lobistov. Lepo prosim, bodite dosledni. Seveda si želimo. Ne želimo si uničiti industrije, to nam vedno znova očita, ampak to se nikoli ni zgodilo. Avtomobilska industrija je v Evropi tako uspešna kot nikoli prej. Zato mislim, da moramo določiti vrednosti, okoli katerih se ne bo dalo igrati se in jih zlorabljati. Kar pa zadeva delegirane pravne akte, to nam ni tako zelo všeč, to imate prav, vendar pa poznam nekatere v tem parlamentu, ki so pri delegiranih pravnih aktih že uspeli doseči večino in komisija in svet sta morala pobrati svojo culico in začeti vse na novo. In zato Naj povem, da sem zelo strasten voznik in zelo, zelo si želim voziti avtomobil, ki bo zelo varčen. Hvala lepa, gospod Grotem. Ja, tudi jaz imam avtomobil, ki je zelo varčen, ampak samo na papirju. Mislim, da nikjer ni bilo toliko lobiranja kot pri testnih ciklih. In tu smo si zadeve resnično otežili. Za zakonodajo o CO2 Euro 5, Euro 6 vsakokrat smo imeli bitko. In zato bomo zelo, zelo pozorno spremljali, kako bo potekal postopek pri tem primeru. Najprej občine. Občine nimajo nobene možnosti, da zaprejo mestno jedro, potem očitajo jim, da se ne držijo standardov kakovosti zraka. Tu bi jim lahko dali ustrezne inštrumente v roke in to je ustrezen preizkusni cikl, tako da proizvajalci, ki imajo najboljše inženjere, ki so najbolj pametni, vsi poznamo trike, ki jih uporabljajo pri preizkusih, prav tako se odmontirajo stekla in tako dalje. Skratka, gre za to, da uporabniki lahko resnično dobijo avtomobil, ki ga bodo uporabljali in ki je bil preizkušen pod enakimi pogoji. Treba je znebiti se vseh teh trikov in podpiram Karla Heinza Florenca v zvezi z delegiranimi pravnimi akti. Mi bomo zelo, zelo pozorno spremljali. Zelo enostavno je tu dobiti večino za to, da se lahko nekaj zaustavi. Naj povem, da je prišlo že do blokiranja tudi drugih pogajanj. Včasih so trajala samo 30 sekund, ko je šlo za ta vprašanja. Tu smo zelo občutljivi. Zato lepo pogledajte, kako bo šlo to naprej. Tisto, kar me pa zdaj zanima, nima opraviti z Euro 5 ali 6, zanima me, kako bomo obravnavali električna vozila. Če vozim električno vozilo na švedskem, v Nemčiji, kjer se proizvaja veterna energija, ali pa na polskem, kjer je to bolj onesnažujoče sredstvo, kot če bi uporabljali benzin. Skratka, lepo prosim, dajte občinam, skupnostim, mestnim občinam inštrumente v roke, pameten testni cikl tako da tisto, kar piše na obleščečih brošurah, bo tudi veljalo. Ne pa tako, da dejansko dobimo v praksi vrednosti, ki so 25-30 odstotkov večje. Danes pa v praksi, ko vidim eh, te rezultate, zelo, zelo bi morali previdno voziti, da bi dosegli te rezultate. To nima nič opraviti z realnostjo na evropskih cestah. Thank you very much. And now, Julie. Hvala lepa. Zdaj pa Julie Gerling. Thank you. Um, thank you for the... Hvala, hvala za predstavitve. Sama imam splošen in tudi zelo specifičen interes, glede na to, da sem tudi poročevalka direktive NEC. Gre za zelo pomemben dokument. Spomnim se prve neuradne predstavitve komisije enote za ekologijo, imeli smo nekatere prosojnice glede skladnosti. Takrat smo se pogovarjali še o evro 4, evro 5, potem pa smo se pogovarjali o evro 6. Še pred evro 4 je bilo jasno, da je bila velika vrzel med dejansko dejanskimi rezultati in rezultati, ki so jih vedno znova odobrili preizkusni organi. Sama nikako nisem mogla razumeti, kako smo celo desetletje sprejemali vedoč, da to ne drži, zakaj se tega nismo lotili nisem tu zato, da bi na koga kazala s prstom, ampak razumem, da smo se vsi bolj osredotočali na oglik in da smo nekako izgubili izpred oči onesnaževala. Ampak sama sem se pri direktivi In EC soočala tudi z vprašanji, ki se tičejo točno tega. V Evropi imamo občine, ki so pripravljene, tudi London, kjer sama živim, ima zelo ambiciozen načrt, s katerim bi lahko zagotovili, da bodo izboljšali javno zdravje. In tega ne morejo izvajati zato, ker enostavno ne morejo presoditi, katere avtomobile dovoliti na katerih območjih. Zato, ker ne morejo presojati v zvezi z Evro 5 ali 6, enostavno zato, ker tam ni govora o koristih za zdravje, čeprav bi to moralo biti. To vsi vemo. Vprašanje pa je, kako naprej, kako tu doseči premik. Zanima me, kako zagotoviti, da pri direktivi in cene bomo dostavili zgornjih vrednosti, ki ne bodo dovolj ambiciozne in kako ne biti preveč ambiciozen, skratka, kako doseči ravnovesje. Tu bi lahko prispevali in vedeti moramo tudi, kakšna je časovnica. Trenutno govorimo o letu 2019. Preden bomo sploh zahtevali kakršnokoli zavezujoče spoštovanje, če si pogledamo dejavnike skladnosti. Sama menim, da to ni dovolj dobro. In zato mora biti signal razprave, to je namreč samo razprava, ta, da od komisije zahtevamo, da pri skladnosti zavrne višje dejavnike skladnosti, tako kot zahteva industrija. Ne zato, da bi nagajali industriji, ampak zato, ker sama sem dobila namige, da to lahko naredijo, da jim lahko uspe hitreje. Zato ne bi smeli razmišljati o višjih dejavnikih, kot so recimo 1,5. In to bi rada dala na znanje predstavnikom komisije. Skratka, ne pritisnejo malo bolj. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Gerbrandi. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi komisiji za to, da je podala uvodne izjave. Naj začnem s dejstvom. Dejstvo je, da nas imajo za norca. Nas skupaj za 500 milijoni državljanov. Že desetletja dolgo nas imajo za norca. Glede rezultatov teh preizkusov. In če vas nekdo vleče za nos toliko časa, potem je naša dožnost da situacijo popravimo čim prej in da začnemo čim prej govoriti o emisijah v realnih voznih okoliščinah. Če si pogledam časovnico, bi dejal, da nam morda sploh ni treba več nič narediti. Zdi se, da smo vsi pripravljeni Zato menim, da moramo biti veliko bolj ambiciozni. Ne bom ponavljal tega, kar so že povedali kolegi, kajti popolnoma se strinjam z njimi. Imam dve zelo konkretni vprašanji za komisijo. Prvo vprašanje je, zakaj je generalni direktorat za rast zadolžen za to? Tega enostavno ne razumem. Če si pogledam spletno stran, njihovo spletno stran, je njihov uvodni stavek delamo za rast vse lepo in prav, ampak tukaj ne gre za to, da bi delali za rast, ampak da bi vzpostavili okoliščine za to, da bi preizkusi upoštevali emisije v realnih voznih okoliščinah. Ne vem, zakaj ni generalni direktorat za okolje tisti, ki je zadolžen za to, da bi čim prej dobili realne teste. Morda lahko komisija razloži, kakšna je ta notranja delitev dela. Moje drugo vprašanje. Emisije NOX. Obveščen sem, da že obstajajo rezultati, ki kažejo, da se evro šest grobo krši, do šest oziroma devet kratnik. Ali nameravate kako popraviti to stanje in odpraviti te kršitve, kajti menim, da mora biti to naš cilj. Torej, testi morajo upoštevati emisijo realnih voznih okoliščin, zato mora ta kršitev biti enaka nič, zato da ne bomo imeli več teh lažnih testov. Hvala lepa. Thank you and now. Hvala, zdaj pa vas Ekaut. Hvala in hvala tudi komisiji, ki nam je razložila, kje smo v tem postopku in kaj lahko pričakujemo ter o čem se je še treba pogovoriti. Mislim pa, da je že iz tega kroga prispevkov jasno, da je za parlament to zelo pomemben proces. Zelo kritično spremljamo dogajanje in od kolegov pa tudi od kolegov iz CDU, kajti vsi vemo, da nekatere države oziroma ena država igra zelo pomembno vlogo pri tem poročilu. Ampak gre za veliko državo. Matija, se mislim, da ti razumeš jezik te države. Skratka, zelo pomembno je, da smo kritični mi in oni in da smo zelo odprti do tega, da zavrnemo vsak slab izid pogajanj in zdi se, da bo tako. Šokantno je videti, da avtomobilska industrija že leta dolgo skuša zniževati standarde. Vsi vemo, kako smo se morali boriti, da smo dobili sedanjo zakonodajo in standarde. Obenem pa smo leta dolgo vedeli, kot je Julie Girling povedala, kako slabo delujejo ti testi in ko zdaj hočemo nekaj narediti, industrija prosi za čas za prilagajanje, ker je zelo težko. Ampak oprostite, ta zakonodaja velja že dolga leta, to slabo testiranje se izvaja že dolga leta, zato moramo biti zelo strogi, ko gre za čas, da dosežemo ustrezno skladnost. Dve vprašanje imam za komisijo. Najprej glede NOX. Vem, da poteka razprava o faktorjih skladnosti, ampak razložite mi, kako drugače naj gledam na to, kot na zniževanje ciljne vrednosti, o kateri so se dogovorili za, so zakonodajalci. Mi smo določili ciljno vrednost za NOx 80. Ampak, če delamo na ciljih skladnosti, pomeni, da dovoljujete više emisije. To pomeni, da na nek način slabimo že dogovorjeno zakonodajo. Po mojem mnenju je to nekaj nespremljivega. Če torej govorimo o teh faktorjih skladnosti, potem predvidevam, da boste to ohranili čim krajši čas in da bo ta dejavnik v končni fazi in čim prej enak ena tako kot smo se dogovorili. Vprašanje za komisijo, o katerih faktorjih skladnosti razmišljate in kdaj se bodo prenehali. Vem, da avtomobilska industrija razmišlja o 2,75, kar pomeni skoraj trikratnik, trikratni presežek dobljene vrednosti in želijo, da bi to veljalo kar nekaj let. Zato me zanima ali bodo ti faktori veljali le kratek čas in bomo v največ štirih letih prišli do faktorja ena in rad bi slišal, ali bo ta faktor res omejen, tako kot je Julie dejala, na 1,5. Rad bi torej slišal od komisije, ali bodo ravnali tako in upam, da se bo to zgodilo tudi čim prej. Pa še ena stvar. Na začetku ste rekli, da se sedanji uh, sedanje mejno vrednosti dušikovih oksidov presegajo, da, je, da so postopki proti desetim državam. Torej, če že sedaj pravite, imamo težave z desetimi državami, ali nam lahko morda razložite, koliko več držav boste še imeli na seznamu, če boste še dlje sprejemali te faktorje skladnosti? Zato mislim, da je to samo še en razlog več, da čim prej dosežemo faktor ena. Zanima me pa, kdaj se bo to zgodilo. Toliko o dizlu in dušikovih oksidih. Zdaj pa CO2. Primerljiva strogost. Ja, razumem, da če preidete starega testa na nov, potrebujete neko primerljivo strogost in neko ustrezno korelacijsko študijo. Do tu vam še lahko sledim. Potem pa je moje vprašanje, katere faktorje vključujete v svoje korelacijske študije. Namreč, kakšen je pošten, pravičen faktor v primerjavi med novim in starim testom? Torej, katera je neka poštena oziroma pravična strogost in kje samo kopirate neumnosti, ki so bile dovoljene pri starih testih, pri novih pa več ne, kajti sicer zdaj delate na boljših testih, skozi korelacijske študije pa vključujete te iste neumnosti, samo da je to zdaj narejeno preko korelacijskih študij. Če sem natančen, ne želim, da se uporablja nikakršna inercija, ne želim nikakršne zunanje napajanje baterije. To so stvari, ki so bile neumne pri prejšnjih testih. Zakaj torej to vključevati še pri novih testih? No, ne ravno pri novih testih, ampak pri korelacijskih študijah, ki posledično slabijo nove teste. Želel bi slišati, da te faktorje izključujete in da se zauzemate za čimprejšnjo implementacijo in od leta 2025, ko se bodo uporabljali novi standardi za avtomobile, takrat moramo prenehati s temi korelacijami in primerljivo strogostjo, kajti sicer bomo v prihodnost vlekli še te neumnosti in slabosti iz preteklosti. Torej leta 2025 želimo delati samo še na podlagi novih testov, ne pa na podlagi napak iz preteklosti. In še zadnje vprašanje, ali boste kaj naredili tudi to v zvezi s tem, da se pri super, kreditih še uporabljajo stari testi. Skratka, ali razmišljate o tem, ko govorite, kateri avtomobili bodo dovoljeni pri tako imenovanih super kreditih, ali bodo tudi tu veljali novi testi? Tudi tu prosim za jasen odgovor. Kaj ti vedite, da če ne boste dali ustreznih odgovorov, bo parlament zelo, zelo kritičen. Zdaj pa gospa Tornano. Merci. Je remercie également euh, la Commission euh, pour ses. Hvala tudi komisiji za ta pojasnila. Nov postopek bo zagotovil bolj natančne mejne vrednosti in tudi eh, boljšo natančnost, ki jo lahko samo pozdravim. Bi se pa rada osredotočila na naslednje. Prilagoditev industrije, torej avtomobilskih proizvajalcev, je nekaj, kar, če moramo vedeti, da pogosto sami eh, določajo standarde. Potrošniške organizacije pa izpostavljajo manipulacije testov in zato sprašujem, ali imate kakšno aktualizirano študijo o spoštovanju ciljev 2020 strani eh, proizvajalcev avtomobilov in drugo vprašanje, ali ima komisija na eh, to temo tudi kakšne podatke strani ameriških proizvajalcev in ameriške administracije, v kontekstu pogo, pogajanj o sporozumu TTIP oziroma kakšna je konkurenčna prednost za evropske proizvajalce in do kakšne mere lahko to konkurenčnost ohranimo na dolgi rok. Hvala. Thank you very much. Mi sevi. Sì, grazie. Mm, io mi trovo. Hvala strinjam se s tem, kar je povedal kolega zelenih in tudi z zaskrbljenostjo kolegov. Podatek, na katerega bi vas rada spomnila, se nanaša na težo emisij CO2, še zlasti v urbanih območjih in sicer 23 odstotkov. Na stotine tisočev prezgodnih smrti zaradi onesnaževanja okolja vemo, kako vpliva cestni promet na te številke in s tem povezani stroški zdravstva. To bi morala biti izhodišča, zaradi katerih je treba razmišljati o prihodnih korakih, ki jih moramo narediti. Ključnega pomena je, da pravila, ki jih določamo na teoretični ravni, zato da bi zaščitili človekovo zdravje, da tem pravilom sledi tudi nadzor, preverjanje. Uloga nadzornikov pa mora pripasti tudi komisiji. Želimo si, da ne bo nobenih težav pri izvajanju zakonodaje. Učinek izkrivljanja, o katerem smo govorili, ki omogoča avtomobilski industriji, neustrezne rezultate. To je dejansko privedlo do neustreznih rezultatov. Da ne bom ponavljala vse to, kar je že bilo povedano za oba nova mehanizma nadzora, tako za CO2, kot tudi za druga onesnaževala. Zelo me skrbi pritisk, ki ga izvaja avtomobilska industrija, ki želi ponovno vnašati dodatno prožnost. Ne morem si predstavljati, da bi pri usklajevanju ciljev po novih merilih dejansko želeli oslabiti ciljne vrednosti za emisije. Drug element, ki ga želim povdariti, pa je, da smo se ponovno znašli v postopku, ko so zakonodajalca ne moreta, oziroma Evropski parlament, bom raje rekla, v postopku komitologije, ne more, ker je izključen iz sodelovanja, aktivnega sodelovanja, torej ne more dati svojega prispevka pri tej reviziji, mi bi morali odigrati bolj aktivno logo, kar pa nam ni dovoljeno in omogočeno zato v imenu naše skupine petih zvezd. Prosim, da komisija zagotovi, da bo prehod na VLTP omogočil, da dosežemo cilj za leto 2020, torej 25 mg. Zato predlagam, da ni nobene prožnosti. Od leta 2017 se mi zdi, da ne smemo preseči 1,5 mg da leta 2018 in želimo, da je skladnost enaka ena od leta 2019. Do leta 2020 pa želimo, da se ti novi preizkusi razširijo na vsa tista področja, kjer so bile določene mejno vrednosti za misije. Ivo Belet. Hvala lepa, gospod Ivo Belet. Hvala lepa. Ja, lahko sem kratek po vseh teh prispevkih. Eh, Hvala lepa tudi za uvodne predstavitve komisije in predsedstva sveta. Imam nekaj konkretnih vprašanj. Najprej, kar zadeva razliko med eh, dejan eh, s kim delovanjem in eh, delovanjem v tesnem okolju. Te razlike so zdaj 40 odstotkov. Lahko komisija potrdi, da so te številke pravilni, kar zadeva v LTP in fleksibilnosti, o kateri govoril oba Zajkut. Mislim, da sva oba citirala iz istega dokumenta. Lahko komisija odgovori glede natančnih podatkov o teh prožnosti, kar bi lahko bistveno vplivalo na rezultate in razvodenelo zakonodajne cilje. Eno, dva in eno, x so najbolj škodljivi in vodijo v prezgodno smrt zaradi onesnaževanja zraka. Seveda potrebujemo določen čas za uvajanje sistema, to seveda razumemo. Potrebujete te faktorje skladnosti, ampak kot je Julie Curling vprašala, kakšni bodo ti faktorje, ki jih bo predlagala komisija, bo to 1,5 ali več. In ali lahko komisija zagotovi, da bodo, da zakonodajni sili ne bodo razvodeneni, in cesti izpustov pri vožnji, lahko komisija potrdi, da bodo ti testi prav tako vključevali izpuste delcev ki so prav tako zelo pomembni kot dušikovi oksidi. Hvala lepa, gospodari. Hvala lepa, naj se najprej zahvalim tudi komisiji in svetu oziroma njihovim predstavnikom za podane uvodne predstavitve. Tako kot kolegi bi povdanili, kako ta parlament in člani tega odbora ne nameravajo sprijeti razvodnele vezje tega, kar eh, imamo. To je sporočilo, ki ga morata razumeti tako komisija kot tudi svet. Tukaj govorimo namreč na vpliv na zdravje naših državljanov in če se bomo sprijazni iz manj, bomo s tem ogrožali zdravje eh, naših eh, prebivalcev. Imam nekaj vprašanj za komisijo, nekaj, kar smo že slišali, kar pa bi rada izpostavila. Želim si namreč eh, odgovor na to vprašanje. Saj bo to predstavljalo okvir tega, kaj lahko pričakujemo. Če komisija uvaja faktor konformitete oziroma skladnosti, nam lahko ja, pove, kakšne bodo ti faktori in kakšne faze predvideva, glede na to, da bo vsak dejavnik skladnosti oslabil izhodišnji predlog. Drugo vprašanje, če se bo komisija sprijatnila z višjim faktorjem od ena, kako gleda na to, da morajo mesta z svojim prometom doseči cilje, ki oziroma odstopanja samo za dva odstotka. Trenutno imamo konkretni cilj, ki je dober cilj, imamo pa zelo slab test, preizkus. Kako lahko komisija, kako se lahko komisija zaveže za to, da ne bomo imeli na koncu močne, dobre teste, na drugi strani pa slabe, šibke cilje. In še zadnje vprašanje. Ima komisija še konkretne načrte za reformo testiranja RDE, kot je predvideno za dušike oksize, z vključitvijo drugih polutantov, COS in podobno. Hvala lepa, gospa Jara Sender. Hvala lepa. Gospod predsednik, naj se pridružim temu, kar je povedal kolega Matijas Korote. Bi pa še enkrat izpostavila eno zadevo. Komisija bi nam namreč morala nekaj še enkrat razložiti. Trenutno potekajo pogajanja z spidovanje in dekatorane to zaraste, eh, kar pa se mi zdi še bolj pomembno po vsem, kar sem videla glede poštenosti in nepoštenosti, sploh na področju emisij. Jaz sem vas ne bi obremenjevala, ampak tukaj se marsikaj dogaja, eh, zelo se manipulira z eh, resnico. Dejstvo je, da se moramo ukvarjati z realnostjo, ki je dokumenti ne odražajo kako je z odločitvami glede realnih rezultatov. Na papir lahko napišemo, kar hočemo, naše želje, stanje in tako naprej. Če pa imamo neko industrijsko realnost, pride tam vedno do vojne in če tukaj ne dosežemo soglasja, bomo soočeni z velikimi težavami. Zato vprašanje za komisijo, kakšna časovnica, ki jo predvidivate, in kakšne so možnosti, da se bodo velika podjetja, veliki koncerni s tem strinjali, saj imajo tukaj svoje interese, pa ni sranj so to um, gospodarski giganti, po drugi strani pa si želijo, da ljudje lahko kupujejo vozila, ki imajo manj izpustov. To seveda ugodno vpliva na zdravje ljudi prav tako je treba upoštevati. Druge gospodarske panoge, kot eh, je turizem, vedno znova vodimo enake razprave. Tudi pri okoljskih ciljih. Eh, seveda se strinjam z cilje. Po dejstvo pa je, da imamo vedno več eh, koles na cestah eh, po drugi strani, pa vidimo, da kolesari vdihavajo več škodljivih snovi kot eh, avtomobilisti, zato se lahko število kolesarjev spet zmanjša. Tudi to je treba upoštevati. Treba pa je upeti avtomobilsko industrijo, ki ima svoje koristi iz tega. Uh, Vprašanje pa je, ali je moč doseči soglasje z industrijo. In pri tem smo v našem odboru ukvarjati z temi testi in prepričevati, da bi se vlekla ta zgodba sem in tja, da bi se razvijali novi testi, ki potem ne bodo usklajeni z drugimi. Če se bo to tako nadaljevalo, ne bo, se zadeva ne bo nikoli končala. Seveda bi lahko vedno naredili še več, sploh na področju prometa, ampak dejstvo je, da moramo poiskati neko sprejemljivo rešitev, seveda ne bodo nikoli na koncu vsi zadovoljni. Gre za temo stoletja, ki, ki vedno znova producira čudeže. No, če skrajšam, problemov je veliko in veselilo bi me, če bi jih lahko rešili. Zdaj bomo zaključili seznam govornikov z sepom tancem. Mislim, da je, da smo slišali nekaj lekcij in upamo, da bo komisija to upoštevala pred nekaj dnevi. Sem bil v gneči v prometu, v avtobusu, ki je imel napisano Euro 5, vozilo, kjer je prihajal nekaj čudnega iz, iz puha, veselim pa me, da je tam napisan, narisan zelen list. Ljudem je bilo dolgo govorjeno, da obstoječi standardi so varni in Julie je omenjala primer Londona, kjer imamo odsedne emisijske meso. Ne. Pokazalo se je, da pozitivnih učinkov ni preprosto zato, ker standardi, za katere smo mislili, da jih izpolnjujejo ta sodobna vozila, tega ne počnejo. Torej, z vidika zdravja, pa tudi z vidika varstva potrošnikov moramo zagotoviti, da bodo rezultati ustrezni in ne smemo vse zediniti samo na najnižji skupni imenovalec, ampak je izkoristiti to priložnost, da zadeve oblikujemo tako, da bodo resnično dobre. Tako zdaj pa ima komisija možnost eh, odgovoriti na mnoga vprašanja, ki so bila tukaj postavljena. Izvolite. Hvala lepa. Eh, predsednik, hvala lepa tudi za vsa vprašanja in opombe. Poskušala jih eh, bom nekoliko združiti. Večina se je nanašala na faktore konformnosti oziroma skladnosti. Potem pa bom eh, predala besedo kolego Filipu, ki se bo ukvarjal z vprašanji povezanimi z VLTP. Najprej, kar se deva pristojnosti. Mislim, da je bilo vprašanje, zakaj je direktorat GRO tukaj pristojn. Pristojnosti so takšne, da v našem oddelku pripravimo ustrezno rešitev. Upam, da vas ne bo razočaran. Zakaj gre za GDKROV? Zato, ker govorimo o ustrezni zakonode. We are talking about equipping Taiwan approval legislation with govorimo o homologaciji in zakonodaji na področju homologacije in sredi tega se s tem ukvarja GDGROM. Sodelujemo pa seveda tudi eh, tesno s kolegi iz eh, Generalnega direktorata za okolje in eh, prišepetavajo pravilne odgovore na vaše vprašanja. Skratka, zelo tesno sodelujemo in si skupaj prizadevamo za doseganje skupnega cilja ta cilj je, naj to povem zelo jasno, da eh, zagotovimo popolno skladnost z omejitvami emisij Euro 6. To je naš cilj, cilj vsega našega dela. Slišali smo veliko pripomb glede tega, kaj eh, bo komisija predstavila glede konkretnih številk končni eh, faktor eh, konformnosti oziroma skladnosti je seveda na koncu ena. Drugi svežen bo v dveh stopnjah in omejitev v drugem koraku je točno ena. Torej ni nobenega vprašanja glede tega, kje želimo eh, končati z vsemi fazami. Vprašanje pa je, kakšne bodo umestni faktori konformnosti. Danes vam tega ne morem povedati, prizadevamo si za čim nižji faktor, pri čem pa moramo upoštevati kompleksnost okolja, prisluhniti je treba državam članicam, eh, tretjim eh, strankam, gospodarstvu in tako naprej. Vprašanje je, ali obstaja tveganje za priseganje tega, kar je zapisano v zakonodaji. Tukaj mislim, da je vprašanje povezano z meritvami in postopki testiranja. Če govorimo o preseganju meja, upoštevamo omejitve Euro 6 eh, plus možne statistične napake glede na posamezne teste. Ne bomo spreminjali omejitev, spreminjamo samo realnost okolja. Evropska komisija ne namerava plivati na uredbo, ki je bila sprejeta s odločanjem. Imamo osrezne študije eh, glede SO2, NOX in tukaj imamo presežke petkratne prekoračitve tega, kar naj bi veljalo, to kaže študije in to je tudi osnova za naše nadaljne delo. Kar zadeva kršitve. Tudi to je zelo zaskrbljujoča situacija. Komisija pa je prav tako zelo odločena, da bo zadeve normalizirala. Ne moram vam povedati, kaj se bo dogajalo v naslednjih mesecih. Je, je pa to eden od razlogov, da delamo na tem svežnju. Imeli smo tudi vprašanje povezano z časovnico. Še enkrat ne povdarim, naš cilj je, da pripravimo predlog pred koncem leta ki ga bomo izvajali v dveh eh, stopnjah do leta 2020, bomo imeli faktor skladnosti, ki kot je definiran. Mislim, da sem s tem odgovorila na večino vprašanj, ki so bile povezane z izpusti pri vožnji. Če sem kaj izpustila, me opozorite na to, drugače pa bi predala besedo Filipu. Hvala lepa. Joana in vsem za pripombe in vprašanja. Mnogi ste dejali, da si ne želijo razvonitve ciljev. To je tudi naša filozofija. Imamo cilje za CO2 za 15-22, za, za kombije 17-22 pesticidi so v redu, preverili smo jih pred dvemi leti, aprila, maja, lani so bili sprijete, kar pomeni, da se jih še dobro spomnimo. Prav tako pa se moramo zavedati, da so bili ti cilji določeni na osnovi tistega cikla NEDC. In to upoštevajo tudi proizvajalci, ko gradijo svoje je vozila, ki ustrezajo tem ciljem. Ko bomo prišli do 2017, 2018 in bomo spremenili cikl z NEDC na VLTP, se moramo zavedati, kakšne pogoje bomo uporabljali v spreminjanju postopka. In eh, tukaj mora imeti določeno primerjavo. Če ste imeli nek avto, nek kombi, ki je bil ustrezno proizveden in uh, prilagojen uh, ciljem v okviru NEDC. Tega ne morete spremeniti preprosto tako, da rečete, da to vozilo mora od sedaj izpolnjevati pogoje VLTP, kajti oba sistema preprosto nista primerljiva. To je vse. In zato smo morali eh, sprejeti nekaj predvsej težkih odločitev glede polnjenja akumulatorjev, tudi pritiska v pneumatikah in uh, olja in podobno. To so specifike testov NEDC. Tega ne moremo čez noč spremeniti in reči, da ti pogoje enostavno ne veljajo več. S tem sistema ne bosta več primerljiva. Zato smo pri korelaciji morali upoštevati te faktorje, doseči soglasje, uh, z industrijo, nevladnimi organizacijami in tako naprej, glede tega, kako zadeve prilagoditi. Trenutno soglasje je, velja glede korelacije med NEDC in VLTP in tako tudi to primerljivo, primerljivost uporabljamo. Enako velja za superkredite. Vozila se gradijo na osnovi NEDC, ne glede na 50 gramov gor ali dol. Zdaj ne moramo preprosto iznajti neke postopke, ki so čisto nove, nimamo ne, eh, te, tega dovoljenja in to tudi ni v skladu z eh, primerljivostjo, ki jo moramo upoštevati. Zaradi tega bomo upoštevali to korelacijo med NDC e in eh, VLTP. To je delo, ki so ga upravili strokovnjaki, preden so sprejete politične odločitve skratka to ni politična odločitev. Potem pa imamo vprašanje, kdaj bomo končali za korelacijo. E, slišali smo datum 2025. Upam, da bomo lahko zaključili e, pred tem. Saj ne želimo, da se bo to v neskončnost e, nadaljevalo. Zato se želimo končati čim prej. Če bomo imeli cilje po letu 2020, jih bo treba postaviti na osnovi sistema VLTP. mislim, da je še eno vprašanje glede razlike med uh, tesnih rezultatov in realnih rezultatov in poročilo TNI. TNI. E. Tukaj imamo razlike, imamo tudi lastne študije, ki so potrdile, kako velik je ta problem. Ena možnost. Uh, je izboljšanje eh, natančnosti testov. Seveda bo vse skupaj temeljilo na poprečnih vrednostih, to ne bo eh, seveda to, eh, kar dejansko spuščate v zrak, ko se peljete po cesti, ampak bo vsaj pripremljivo za tem. Hvala lepa. Hvala lepa in zdaj sprašujem sveta, želi še kaj dodati? Pa, Hvala lepa. Ni bilo sicer neposrednih vprašanj za me, bi pa vendarle na podlagi tega, kar je dejal gospod Florenc, spomnil, da se o RD-ju ne pogajamo oziroma pogajajo znotraj sveta. Kakovost zraka je seveda ena od prioritet luksemburškega predsedstva in ko gre za zmanjšanje emisij iz cestnih vozil, to sodi v ta kontekst in vsekakor bomo zelo poblizu spremljali delo eh, na tem področju. Ampak, kot rečeno, to ni stvar, o kateri se neposredno pogajamo znotraj sveta. Hvala. And, uh... Hvala lepa in s tem lahko zaključimo s to točko. Zahvaljujemo se komisiji in uh, svetu za priložnost, da vodimo to razpravo. Naslednja točka je razno, kjer imam zapisano ničesar, preden Zaključeno so sejo, naj vas obozirim na to, da bo naslednja seja 15. septembra tukaj v Bruslu. Najlepša hvala in v teki.